please. please. gospod predsednik postopkovno vprašanje skladno s pravilom enajst razdelkom tri bi rad povedal naslednje. Lani je konferenca predsednikov imenovala Gija Verhofstata za predstavnika Evropskega parlamenta v pogajanjih o Brexitu. Ampak gospod Verhofstat ima poleg tega še štiri druge zadolžitve. Tri zadolžitve mu prinesejo nekje 5000 evrov na mesec, ena zadolžitev pa 10 tisoč evrov in več na mesec kot vsi vemo, je gospod Verhofstadt eh, seveda človek integritete, časten človek, ampak ne razumem, kako lahko človek, kot je gospod Verhofstadt, ki je tako integriteten in tako časten, opravlja vse te funkcije, štiri zunanje funkcije oziroma zadožitve ima, pa še glavni pogajalec Evropskega parlamenta za Brexit. Prosim, da razmislite še enkrat o tem zadnjem imenovanju. Floor, Izvolite. Gospod predsednik, britanski parlament je včeraj sprejel predlagan zakon o brexitu. Člen 50 naj bi Britanci torej sprožili do konca marca. Zato prosim, da vse tiste, ki se zauzemajo za brexit, pozovete, da se odrečijo svojim funkcijam. Gospod Farač je tisti, ki želi uničiti Evropsko unijo. On dobi 260. dnevnic letno, ne da bi sploh kaj delal. Dobro bi bilo, da se odreče temu in da nameni te dnevnice tistim, ki delajo v dobro Evropske unije. Grazie, grazie pre... Hvala lepa za ta predlog, ampak mislim, da to ni primerno zasedanje, kjer bi lahko govorili o brexitu. Dolge pomembne razprave bodo še potekale s tem v zvezi, zato bi sam predlagal, da se lotimo kar današnjega dnevnega reda podpredsednika timmermansa bi rada vprašala naslednje glede da gospe biekowske oziroma podpredsednika katainena ki sta zadolžena za notranji trg ni bilo ko smo govorili o nadzoru nabave in posedovanja orožja Ali to pomeni, da ne želite pripraviti zakonodaje na notranjem trgu, ko gre za nadzor nabave in posedovanja orožja? Tu nismo govorili o protiterorističnem zakonu. Pač prihaja do seveda prostega pretoka, tudi ko gre za to vrstno orožje. Zato ne razumem, zakaj nam ne prisluhnete, zakaj nam otežujete delo, zakaj ne upoštevate realnega stanja, zakaj ne se pogledate, zakaj pravzaprav gre pri tej direktivi. Hvala, gospod predsednik. Prosim, da se umirite. Ana Gomeš. Hvala lepa, gospod predsednik. Tragedija se je zgodila v Etiopiji pred dvema dnevoma. Več kot 60 oseb, večinoma žensk in otrok, je umrlo zaradi plazu odpadkov na odlagališču. To se je pripetilo v državi, ki je prejemnica znatnih sredstev iz Evropske unije. Mi smo sicer izrazili solidarnost z etiopijskimi državljani, vendar bi morali od komisije zahtevati, da opravi preiskavo v zvezi s tem, kaj se dogaja na ravni upravljanja. Ali Evropska unija torej financira slabo upravljanje in zatiranje ljudi v državljanov? V Etiopiji ljudje očitno izgubljajo življenje zaradi diktatorja, popolnoma nedemokratičnega diktatorja. Hvala. odločil sem se da bom naložil kazen gospodu corwinu mikkeju in sicer za izjave za izjave ki jih je podal glede žensk in sicer na plenarnem zasedanju prvega marca leta 2017. In sicer takrat, ko je potekala razprava o tem, kakšna je plačna razlika med spoloma. Takrat je razpravo vodila ženska podpredsednica gospa Gebhardt. Mislim, da so bile te izjave kršenje načel, kot jih opredeljuje pravilo 11 našega poslovnika. Skladno s pravilom 166 eh, poslovnika in ob upoštevanju pisnih pripomb, ki jih je posredoval gospod Korvin Mike, sem se odloč, odločil, da bom naložil naslednjo kazen. Prvi ukrep za sek oziroma odprava njegove pravice do dnevnice in sicer za obdobje 40, 30 dni. Poleg tega in ne glede na pravico do glasovanja v, na plenarnem zasedanju, začasno prepovedujemo udeležbo kolegov v vseh dejavnostih parlamenta in sicer za obdobje desetih dni. Rok začne veljati danes. Poleg tega pa gospod Korvin Mike ne sme več zastopati parlament na medparlamentarnih delegacijah, medparlamentarnih konferencah oziroma kateremkoli medinstitucionalnem forumu in sicer za obdobje enega leta. Tudi to obdobje začne teči danes. Odločitev smo tudi poslali zadevnemu članu. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje. Prehajamo na glasovanje poročilo Girling, odgovorno lastništvo in oskrba.